Afriški republiki skupna resolucija, enajsti odstavek, izvorno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo to preverili elektronsko. Drugi del enajstega odstavka, izvorno besedilo, lahko glasujete. ste vsi glasovali, kon glasovanja. Sprejeto. Hvala. 12. odstavek. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 13. odstavek. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 14. odstavek. Za? Proti? vzdržani, sprejeto. 15. odstavek izvorno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o celotni resoluciji, kako je bila spremenjena, za, proti, vzdržani, sprejeto glasujemo o razmerah na tajskem. Eh, resolucija sedmih političnih skupin, en v predlog spremembe v zvezi z uvodno zjavo M, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o resoluciji poimensko. Lahko glasujete. Oprostite, Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje glasovanje. Množično razseljevanje otrok v Nigeriji zaradi napadov skupine Boko Haram, skupna resolucija sedmih političnih skupin, prvi, prvo glasovanje, odstavek 11, prvi del za, proti vzdržani. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Glasujemo v vodni zjavi N v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Glasujemo tako spremenjeni resoluciji in sicer poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Jasno sprejeto. Primer Alija Mohameda Al-Nimra, skupna resolucija osmih političnih skupin, prvi odstavek, izvorno besedilo, glasujemo v dveh delih, prvi del, glasujemo poimensko. imensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, tudi poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedmi odstavek, izvorno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Osmi odstavek v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Pred uvodno izjavo ena, predlog spremembe ena za, proti, vzdržani. Rezultat ni jasen. Bomo to preverili. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Prosim, da dvigujete roke. Sedaj glasujemo o celotni resoluciji. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Naslednje poročilo je poročilo predsednika Tajanja, plačilne storitve na notranjem trgu, odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Glasujemo o celotnem besedilu v svežnju. E, imamo pa predlog B1 odbora za proti vzdržani. Sprejeto. O predlogu komisije za proti vzdržani. Sprejeto. Glasujemo o zakonodajni resoluciji in sicer poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje glasovanje. Hipotekarna zakonodaja in tvegani finančni inštrumenti v Evropski uniji, premer Španije. Razumembe 8 v dveh delih, prvi del glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del, poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlašam imbe deset za, proti, stržani, zavrnjeno. Predlašam imbe enajst za, proti, stržani, zavrnjeno. Glasujemo o izvornem besedilu tretjega odstavka v dveh delih, prvi del, kdo je za? Zavrnjeno. Prvi del, kdo je za? Proti? Stržani, zavrnjeno. Drugi del postane brezpredmeten. Želite preveriti prvi del prav? Lahko glasujete. Prvi del? Konec zasovanja. Sprejeto. Sedaj pa moramo glasovati tudi o drugem delu. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Deveti predlog spremembe glasujemo poemensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja? Zavrnjeno. Četrti odstavek, zvorno besedilo, kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjeno. Predlažujem B12, glasujemo po imensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedmi odstavek, izvorno besedilo, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Deveti odstavek, tudi poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 12. odstavek, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 13. odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Drugi del za? Proti? Zdržani? Sprejeto sprejeto. Dobro, bomo to preverili elektronsko. Drugi del. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Tesen izid. Po 12. odstavku predlog službe 13 glasujemo poimensko. imensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19. stavek, izvorno besedilo v treh delih, prvi del poemensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, prav tako poemensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tretji del, tudi poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 20. odstavek, izvorno besedilo, kdo je za? Proti? Zdržani. Zavrnjeno. Uvodna zjava A, predlog spremembe 4, glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konč glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna zjava B, predlog spremembe 5, glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna zjava B, izvorno besedilo v dveh delih, prvi del, glasujemo poemensko. Tako glasujete. Kon glasovanja. Sprejeto. Drugi del, prav tako poemensko. Tako glasujete. Kon glasovanja. Sprejeto. sprejeto. Predlog spremembe 6 v dveh delih, prvi del glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konec zasavanja. Zavrnjeno. Drugi del postane brezpredmeten. Uvodna izjava F, predlog spremembe 1, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Izvorno besedilo, vodne zjave F, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Uvodna izjava G, predlog sum B2, glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o izvorne besedilu vodne zjave. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Po vodni izjavi H, predlog spremembe 3, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Po uvodni izjavi i predlog svojim besedam glasujemo po imensko. Kone glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna izjav, izjava M, izvorno besedilo, glasujemo po imensko. Kone glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna izjava N, glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Kon glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj glasujemo o celotni resoluciji in sicer poimensko. Lahko glasujete. Kon glasovanja. sprejeto. Sedaj bomo glasovali o skupnem predlogu resoluciji šestih skupin o smrtni kazni, odstavek 1, izvorno besedilo v dveh delih, kdo je za, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del glasujemo poimensko. Konec glasovanja. sprejeto. Prosim, dvigujte roke. Ah ne, saj je bilo poemensko. Ostavek 4, zvorno besedilo. Da, sama sem napravila napako. Četrti ostavek, zvorno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del glasujemo poemensko. Lahko glasujete? Konec zasavanja. sprejeto. Sedmi odstavek. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Osmi odstavek. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Deveti odstavek spet poimensko lahko glasujete. Konec glasovanja. Jasno, sprejeto. Enajsti odstavek v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. 12. odstavek za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 13. odstavek. Izvorno besedilo. Glasujemo poimensko. Kako glasujete? Konec glasovanja. Sprejeto. 14. odstavek v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del za proti vzdržani sprejeto. Uvodna izjava N v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o celotni resoluciji in sicer poimensko. Ako glasujete, konec glasovanja. sprejeto. Naslednja resolucija. Izkušnja pridobljena iz katastrofe rdečega blata pet let po nesreči na Mačarskem. Gre za resolucijo, najprej odstavek dve v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Peti odstavek, izvorno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prelašam in bedve za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prelašam in be pet za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o 17. odstavku o izvornem besedilu v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Drugi del, glasujemo. Konč glasovanja sprejeto. 19. odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3 glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konč zasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 4 glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Sprejeto. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 21. Izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del, glasujemo. Pol. Lahko glasujete. Konec glasovanja sprejeto. Odstavek 23. Izvorno besedilo glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Urna zjava številka 2 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Urna zjava 6 za. Proti vzdržani sprejeto. Po vodni zjavi E predlašujem B1 za proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konež glasovanja. Zavrneno. Glasujemo o celotni resoluciji in sicer poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj glasujemo prenovi akcijskega načrta Evropske unije za enako spolo in krepitev vloge žensk pri razvoju. Drugi odstavek, izvorno besedilo. Slišali bomo ustni predlog spremembe gospe Linde McEwan. Izvolite. Hvala lepa. Gre za ustni predlog spremembe, gospa predsedujoča, ker je komisija sedaj objavila Eh, osnutek dokumenta o enakosti med spoloma, gre samo za um, posodobitev resolucije. Ali kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu spremembe? Ni vas dovolj. Glasujemo o izvornem besedilu. Glasujemo o eh, odstavku za ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto deseti odstavek, izvorno besedilo v dveh delih, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe ena, glasujemo poimensko. Tako glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe dve v dveh delih. Poimensko prvi del lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del postane brezpredmeten. Glasujemo o izvornem besedilu 19. odstavka v dveh delih. Prvi del, kdo je za? proti. Vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Uvodna izjava E, izvorno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Glasujemo o celotni resoluciji poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Last vote today. Sedaj pa prehajamo k današnjemu zadnjemu glasovanju. Gre za poročilo zaborske eh, enake možnosti in enako obravnavanje moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu. Prvi člen izvorno besedilo, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, ampak bomo preverili. Drugi del preverjamo, glasujemo, konec glasovanja. zavrnjeno z enasom razlike. Dobro, kolege, to se v parlamentu zgodi. Osmi člen, izvorno besedilo v treh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del, poimensko glasovanje, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Deveti člen, izvorno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Deseti člen, izvorno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 11, v štirih delih, izvorno besedilo v štirih delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. Četrti del. Bomo preverili tretji del, če tako želite. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeta. Četrti del za proti vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem 12. člen, poimensko glasovanje, glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Člen 13. Izvorno besedilo v treh delih. Prvi del. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Drugi del. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa 14. člen izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Rezultat ni bil jasen, torej elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Člen 15, izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo za? Prvi del proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 16, izvorno besedilo v petih delih, prvi del, pojmensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, pojmensko glasovanje, glasujemo. konec glasovanja sprejeto tretji del poimensko glasovanje glasujemo konec glasovanja sprejeto četrti del poimensko glasovanje glasujemo Konec glasovanja. Sprejeto. Peti del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 17. člen, izvorno besedilo v treh delih, prvi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 18. člen, predlog spremembe 1, poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Člen 20, izvorno besedilo v dveh delih. Kdo je za? Prvi del. Proti. Vzdržani. Sprejeto drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 22, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 23. Izvorno besedilo v dveh delih prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 24. O izvorno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 25. V dveh delih. Prvi del, kdo je za. 25. 25 izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 26, izvorno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 27, predlog spremembe 3, za, proti, vzdržani, sprejeto proti, zdržani, zavrnjeno. Torej, glasujemo izvorne besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Člen 28, izvorno besedilo v treh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeta tretji del pa poimensko glasujemo. Želite preveriti drugi del? Glasujemo v drugem delu, torej preverjamo drugi del. Konec glasovanja. Zavrnjeno ampak rezultat je bil razmeroma tesen. Tretji del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa člen 29, predlog spremembe 4, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Člen 30, izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 31 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pridite preveriti, rezultat ni bil ravno jasen, torej elektronsko glasovanje o drugem delu. I close the vote. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Člen 34, izvorno veselilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Vzdržani, sprejeto. Drugi del, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Člen 36, izvorno besedilo v dveh delih, prvi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Člen 37, izvorno besedilo v treh delih, prvi del glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. 37. člen, drugi del, poimensko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. In še tretji del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Člen 41, izvorno besedilo, poimensko glasovanje, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 42. člen, prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Drugi del poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Člen 43 izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Drugi del, za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Člen 44, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto sprejeto. Člen 45 izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Člen 46 izvorno besedilo, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Člen 50, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Člen 52, predlog sprejem P2, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Torej, želite preveriti? Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Z enim glasom večine. Tako, sedaj prehajamo k izvornemu besedilu, k členu 52. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Želite preveriti? Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto člen 53 izvorno besedilo v dveh delih, prvi del po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Člen 55. Izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 56 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, poimensko glasovanje. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. And it has been Sprejeto. Vodna izjava 13. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeta. Vodna izjava C. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava D, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava G, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Uvodna izjava H v treh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za. Želite preveriti? Dobro, bomo preverili. Drugi del, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Rezultat je zelo jasen. In še tretji del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Dragi kolegi, prosim, rezultat je bil jasen, kot v prejšnjem primeru. Rezultat je bil jasen, zato bomo nadaljevali z uvodno izjavo L. Dobro, pa preverimo. tretji del uvodne izjave H, poimensk, eh, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Se upravičujem, kolegi, prav ste imeli. Priznam, zmagali ste. Uvodna izjava L, izvorno besedilo v treh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava Q. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava T. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In še uvodna izjava dvojni V, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o resoluciji kot celoti, poimensko glasovanje, glasujemo. konec glasovanja in to je bilo sprejeto. Hvala lepa, kolegi. Sedaj pa prehajamo k obrazložitvam. Kratek premor bomo naredili, potem pa sledijo razlage glasov. Hvala, kolegi.